Good afternoon, colleagues. Dobar dan, kolegice in kolegi. Good afternoon, colleague. Dobar dan, kolegice in kolegi. Postajam vedno starejša, kaj ti? Očitno sem edina preostala podpredsednica IMKA iz prejšnjega mandata. Veliko čast in veselje mi je, da prvič in zadnjič predsedujem sestanku tega odbora. Veseli me, da vidim znane obraze, pozdravljam pa tudi vse nove obraze v našem odboru. Upam, da bomo vsi preživeli zanimive čase skupaj. Kot veste, naj vas spomnim, da je namen tega sestanka izvoliti predsednika in podpredsednike tega odbora. Sledili bomo pravilo členu 213 poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika, potem pa podpredsednike. Sekretarjat je bil tudi obveščen o namestnikih, ki nadomeščajo polnopravne člane za glasovanje. Najprej pa preverimo, ali imamo kvorum. Da, zelo dobro. Tako, sedaj pa sprašujem, ali je kakšna nominacija za predsednika odbora IMKO. Uh, I see my colleague, Mr. Koloja. I wonder whether we should. Prosim, kolega Kolojan, morda bi morala govoriti češko. Beseda je vaša, predstavite kandidaturo. Rade sute. Predlagam Petra Desuto. Not... Še kdo kandidat? Ne. Gospa Desuter, potrdite najprej, da ste nominirani za predsednico, da, in drugič potrjujete, da ste polnopravna članica odbora, da, potrjujem, in potem ste izpomnili svojo izjavo finančnih interesov, izjavo v kodeksu ustreznega obnašanja, da. Prav, ker imamo samo eno kandidatko in razen, če kdo ne ugovarja, predlagam, da vas potedimo z aplauzom. Vezdet, madame de Suter. Gospa de Suter, čestitke. Ste novo izvoljena predsednica tega odbora. Vabim vas, da zasedete tukaj skupaj z nami predsedniški pult. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa, da ste me izvolili za predsednico odbora. Zelo vesela sem, da lahko spremem ta položaj in upam, da bomo lahko zelo konstruktivno sodelovali in opravili zelo veliko pomembnega dela v tem odboru. Sedaj je moja dožnost, da nadaljujem z naslednjo točko na dnevnem redu, to je izvolitev podpredsednikov. Boščeni smo bili o kandidaturah za različne položaje. Sprašujem, ali je prišlo do kakšnih sprememb, kar se tiče imen kandidatov. Se pravi, čujem, samo trenutek, da pogledam. Da, najprej torej nominacije za prvega podpredsednika. Prosim. We, uh, Hvala lepa, z velikim veseljem. Lahko v imenu Renew Europe predlagam Pera Kaleskinda za prvega podpredsednika IMKA. Pripričana sem, da bo opravil odlično delo. Hvala lepa. Yes. Can I ask to this candidate? Lahko prosim kandidata, da potrdi, da je polnopravni član odbora. That you... Da sem. Ste tudi izpolnili izjavo o finančnih interesih in kodeksu ustreznega obnašanja? Da. In se tudi strinjate z nominacijo? Da. Potem sprašujem, ali je še kak kandidat za položaj prvega podpredsednika? Če ne, lahko potrdimo to z aplauzom. Uh, Prosim, pridružite se mi tukaj zgoraj. Yes. Tako, sedaj pa nadaljujemo z drugim podpredsednikom. Je kakšen kandidat? Prosim, gospa Gepard. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko čast mi je, da je imelo svojo skupino SND. Predlagam Marijo Grapini. Much, Mrs... Hvala lepa, gospa Grapini. Sprejemate? Da, hvala lepa, Evelin, hvala lepa skupini, hvala lepa vsem skupinam. Again, member... Spet sprašujem, ali ste polnopravna članica ste podali izjavo o finančnih interesih in ustreznem obnašanju. Da, dobro, hvala lepa. Je še kakšen kandidat za podpredsednika, za podpredsednico? Ne, potem spet potrjujemo z aplauzom. So we will proceed. Tako, nadaljujemo s tretjim podpredsednikom. Imamo kandidaturo, gospod Švab. Hvala lepa. Predlagam Rožo Tun v imenu LS. Gospa Tun, sprejemate? Yes. Da, hvala lepa. In ste polnopravna članica? Da. Ste izpolnili izjavo? Da. In tudi kodeksa obnašanja? Da, hvala potem spet za aplauzom. Okay, Prosim, pridružite se nam. Good. Then the, the fourth vice chair position nominations, Mrs. Gebhardt. Zdaj pa še četrti podpredsednik, gospod Gepard. Z velikim veseljem predlagam Letajo Marquez kot četrto podpredsednico. Z velikim veseljem. Leto Marquez, you... Gospa Leto Marquez, sprejmate? Full... Da, ste ponopravna članica in ste izpolnili tudi finančno izjavo, pa tudi kodeksa ustreznega ravnanja, da ni drugega kandidata za ta položaj, tako da potrjujemo z aplauzom. Uh, Tako, predsedstvo je izvoljeno. Sedaj vam za vse ne sporočam, da imamo naslednji sestanek 24. julija ob 9. zjutraj tukaj v Bruslju. Ta sestanek pa je končan. Hvala lepa.